ko gre za poročilo na lastno pobudo, torej gospod Erdoš, uh, načrti in izzivi za čebelarski sektor v Evropske unije. Ta točka bo obravnavana 23. januarja 2018. Torej smo to predložili. Potem naprej. Točka 11 na dnevnem redu. Tu gre za razširitev um, pravic gojitev rastlin za rože, za um, določene vrste rastlin in pa točka 12, torej proračunska razrešnica z leta 2016, eh, splošni proračun EU, komisija, to smo med sebojno zamenjali, torej upam, da lahko tako spremenimo vrstni red in nadrujemo. In še nekaj današnji sestanek se prenaša na spletu. Imamo tolmačene v 20 jezikov, razen češčine, malteščine, slovaščine in kalske iščine. Torej bomo kar prešli na glasovanje, kolegice in kolegi. Najprej trije predlogi Omnibus. To je samostojna uredba o spremembah osnovnih ured skupne kmetijske politike. Bomo torej glasovali o sprozumu eh, z 12. oktobra. Gre za kmetijski del omnibusa. Prav tako potekajo pogajanja, to smo že predstavili v odboru. gospod Antaj in pa Des sta to že predstavila. In sicer 16. novembra. Tukaj bomo samo glasovali da ali ne o celotnem svežnju ukrepov. Vsi ste dobili dokumente z konsolidirano različico besedila. Torej, potem gre za uredbe eh, za SKP. To so tri besedila, ki so v pristojnosti parlamenta in mislim, da smo s tem predlogom napravili predlog komisije začetka predvsej bolj ambiciozen. To je predlog eh, komisarja Hogana. Torej gre tudi za umestni pregled SKP in vas opozorim na to, da 16. novembra je tudi konferenca predsednikov govorila o tem, in sicer o tem, da bi kmetijski del ločili od drugih delov omnibusa. In Agri je potem postal pristojni odbor za ta del predloga. Torej, od sedaj naprej bo to samostojen dokument. To je zanimivo, kajti kot prvo je pomembna osebina, prav tako pa je tudi proceduralno to zelo pomembno, kajti ta odbor je tukaj potem ubral novo pot glede postopka zato bomo lahko začeli z obravnavo tega svežnja od 1. januarja 2018 dalje. Gospod Albert Des, um, prosim, če želite kaj pripomniti, potem pa bomo šli na glasovanje. Ja, fin, fin Najlepša hvala, gospod predsednik, dragi Pavlo. Čisto na kratko bi se zahvalil vsem, ki so sodelovali pri pripravi predloga. Imeli smo tri triloge. Uh, Vzdušje je bilo zelo dobro in izredno se zahvaljujem predsedniku uh, Paolo de Castro ter Mihajlo Bentoju ter drugim pročevalcem v Senci ter svojim sodelavcem in sodelavkam, pa tudi svetu in komisiji ter vsem članom odbora, ki so sodelovali pri tem poročilu. Pogajanja so bila zelo prijetna. Eh, tudi eh, sodelovanje z drugimi poslanskimi skupinami je bilo dobro in upam na široko podporo za ta postopek. Poleg tega pa bi omenil, da se je vse zgodilo eh, zelo v zadnjem trenutku, ampak vendarle smo vse uspeli urediti skladno s časovnico. Albert, e a questo punto procediamo con il voto. Hvala. Albert. In sedaj, torej, lahko gremo na glasovanje, elektronsko bomo glasovali. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 39 za, 5 proti, nišče se ni vzdržal. Torej, sprejeto. To je torej uredba za reformo SKP. Sedaj pa gremo naprej na četrto točko na dnevnem redu. Tukaj gre za ekološko predelavo in označevanje ekoloških proizvodov. Torej gre za uredbo o tem. V ponedeljek je odbor za kmetijstvo sprejel dogovor iz triloga, ki je potekal 28. junija. In to je sedaj torej, časovnica za Agri, tako da bomo lahko potem ta dokument predali naprej na plenarno zasedanje za glasovanje. Želite besedo? Prosim. Gospod predsednik, najlepša hvala, da ste mi dali še enkrat priložnost, da se oglasim. Zdaj smo prišli do točke, ko lahko rečemo, da imamo soglasje sveta. Imamo dokument na 279 eh, straneh pogajanja niso bila vedno enostavna, ampak tudi jaz bi se rad izredno zahvalil vsem poročevalcem v Senci. V parlamentu smo dobro sodelovali, večina naših predlogov smo, se je uveljavila tako, da računam na veliko večino, tako da bomo zadevo zaključili in bo tudi eh, sektor imel določeno gotovost, kar zadeva načrtovanje za prihodnja leta najlepša hvala in upam na pozitiven izid glasovanja. Grazie. Martin, proši... Odlično, hvala Martin. Torej, bomo glasovali samo za in proti, tako kot prej, da in ne. Elektronsko glasujemo. Torej, glasujemo o tem svežnem. dichiaro chiusa la votazione konec glasovanja sprejeto dvaindvajset za enajst proti štiri vzdržani torej bomo to posredovali na plenarno zasedanje V redu, kolege. Sedaj pa gremo naprej. Točka šest, razprava. Torej, tu gre za sedanje razmere in obete za sektor očaraje in pa kozoraje v EU. Ester Heranz Garcia je pročevalka. Prosim vam, kar predajam besedo. Um, to, je, to je predvsej polemičen um, dokument, predvsem treba poštevati tudi zmanjšeno porabo ter pa učinke Brexita. Kot rečeno, Hrvatska Rasija, um, prosim, predstavite ta predlog poročila, beseda vaša, gospa. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Po dveh letih razprav o bioloških izdelkih smo končno dali zeleno luč temu poročilu, tako da je jasno, da je sedaj v dvorani nekaj uh, hrupa in pogovorov. Želeli bi spregovoriti o kozirej in ovčerej, to je izredno pomembno za podeželjska območja v Evropski uniji. To sta živinorejska sektorja, ki sta najbolj občutljiva v Evropski uniji. Gre za opuščanje. Uh, Eh, potem staranje žvinorejcev in eh, gre za negativne učinke na to obliko živinoreje. Zato moramo očere in kozreji dobiti posebno pozornost. Eh, večkrat smo že razpravljali o tem poročilu na lastno pobudo, dobro smo sodelovala z poročevalci v Senci in pa piče nas, da bo še naprej tako. Kakor veste, je ta sektor že nekaj časa v težavi. Potem pomembno je tudi to, da je najmočnejša na področju ovčereje Velika Britanija. Zato bo Brexit igral pomembno vlogo, ko gre za vpliv na ta sektor. Eh, no, eh, poleg tega je tukaj pomemben tudi proračun. Eh, Brexit bo vplival na prihodnji proračun Evropske unije. Eh, tako da gre pa zapravo tukaj za dvojni učinek na sektor ovčereje in kozereje v Evropi. Torej gre za to, da bomo izgubili največji delež ovčereje in pa šlo bo tudi za proračunski učinek. No. Um, tukaj je problematično tudi vprašanje samozadostnosti. Ne povz, ne, mm, proizvedemo dovolj ovčetine, tako da moramo uvažati ovčetino iz eh, Nove Zelandije in Avstralije. In to ravno v času, ko je največje popraševanje po tej vrsti mesa, recimo za božič ali pa veliko noč. Še. Um, še nekaj je problematično pri vsem skupaj in sicer gre za uh, Mm, napade plenilskih vrst, recimo volkov, medvedov ali pa tudi risov. Glede na opisano situacijo je o tem večkrat razpravljala tudi komisija. Komisija je eh, leta 2015 ustanovila Evropski forum za ovče meso. To nam služi kot plataforma za uh, kot platforma za razprave in eh, na podlagi teh razprav sem pripravila tudi pričujoči dokument. Živinorejci morajo izboljšati svoj položaj v živilski verigi. Ta sektor je treba ohraniti v Evropski uniji, treba ga je okrepiti, treba mu je ponuditi ustrezne obete za prihodnost. In zato jih moramo podpirati na vseh področjih, na področju inovacij, na področju raziskav, treba je podpirati mlade kmete, ki se želijo vključiti v sektor očerejen kozi reje, skozi, pro, skozi programe razvoja podeželja in z specifičnim podporo v obliki direktnih eh, plačil. Želela bi v poročilu spregovoriti tudi o posebni pomoči. Ta sektor je zelo specifičen, namreč ima zelo veliko okoljsko vlogo, noben drug sektor nima tako močnega vpliva na okolje. E, predvsem kozjereja ima velik ekološki pomen. E, Nažalost, sedaj e, ta sektor izgubljamo. To je posebej eh, značilno za kozirejo. Ta ima pozitiven učinek na okolje. Vedno govorimo o tem, kako pomeni so okoljski ukrepi in če ne bomo podprli sektor kozireje, če mu ne bomo ponudili gospodarske pomoči, potem bo to imelo tudi negativni okoljski učinek. Lahko bi govorili o še večjih ukrepih. Uh, Ampak zanima me tudi mnenje drugih poslancev, poročevalcev v senci in Ko boste pripravljeni, lahko začnemo s to razpravo. Evans, jam inizio subito al... Hvala lepa, gospa Evans. Gremo kar na razpravo. Najprej prvi kolega Erik Ondrijo. Hvala lepa. Najprej bi rad pohvalil odlično delo poročevalke res mislim, da so ti predlogi zelo dobri. No, par stvari lahko seveda še dopolnimo, ampak vseeno, uh, mislim, da je prav, da uravnotežimo to pomoč tudi za sektor očereje in pa kozereje. Res je, uh, ti sektori so sedaj v težavah in mislim, da moramo resno vzeti te probleme. Uh, mislim, da se dobstavljajo ljive točke, uh, na ozemlju in pa na teh področjih. Mislim tukaj, da seveda lahko naredimo nekaj in za ta območja in za okolje. Vse to je med sebojno povezano. To so širša vprašanja z nekaterimi poslanci, sploh iz Bolgare, naprimer, smo obiskali predstavnikov v tem sektorju in videli smo, da sta to dva zelo pomembna sektora, torej očere in pa kozireje. Prav tako smo imeli tudi poročilo o sektorju živinoreje in pa o sektorju mleka. Torej, gledajte, tukaj, če smo bolj konkretni glede kozreje, mislim, da je prav, da se predvsem osredotočimo na proizvode, ki so blizu nam, um, torej na lokalni ravni. Če so ti proizvodi blizu nam, ima to visoko dodano vrednost. To je zelo pomembno. Prav tako mislim, da moramo še bolje organizirati uh, celotno dobavno vrigo in pa sodelovanje med akterji v sektorju. Naprimer, jasno je, da je to zelo občudljiv sektor, tudi zaradi konkurence iz drugih um, držav in pa celin. In še en pomemben um, problem so tudi roparji in plenilci. To je tudi zelo bistvena težava za ta sektor. Tudi v tem odboru mislim, da bi lahko imeli posebno skupino, eh, da bi govorili o teh stvarih, naprimer, kako volki in pa drugi ropari, naprimer v Španiji, Italiji, torej področja težave. To je zelo hud problem in torej to ogroža razvoj tega sektora. Gospod predsedujoči, še nekaj za konec. Vodo bi omenil to je sedaj vedno večja težava za sektor, sploh v sredozemlju. Torej, ni zadosti vode in to moramo bolj upoštevati, kajti bolj smotrno moramo upravljati ta sredstva in pa vire v tem sektorju. Sploh to velja za, naprimer, gorata območja. Hvala. Že se bo ve. Hvala. Tudi sam bi se zahvalil gospe Hiranc Garcia za to zelo dobro delo. Mislim, da smo dosegli že kar dober napredek. Ta omenjena vprašanja so ključna. Sicer ne bi poravljal tega, kar um, je povedal Erik Andrija, ker ti se strinja z njim, v glavnem, torej tudi s celotno filozofijo kolega. Mislim, da nam bo to samo omogočilo, da predstavljamo nekaj sprememb za besedilo. No, ampak vprašanje um, mleka je zelo ključno. To velja za um, ovčereje, pa tudi za kozerejo. 90 odstotkov proizvodnje prihaja iz Španije, um, Francije in Italije, ko gre za ta dva sektora. Torej moramo poštevati ta dejavnik. Pogosto vidimo, da ravno teh sektorov ne ščitimo dovolj v mednarodnih trgovinskih sporazumih. Mislim, da moramo to bolj poštevati. Torej, ta dva sektora mora biti bolj relevantna in tako bomo lahko bolje zaščitili in zavarovali tudi uh, eh, proizvodno mleka posredno. Pa še nekaj je pomembno. V redu, okoljsko uh, oceno učinka ste omenili. Poleg tega mislim, da bi lahko govorili še o boljših um, rejah, sploh v kozoreji, um, rejah, ki je bolj uh, povezana z naprimer um, rastlinami. Danes um, je problem v tem, da so pogosto živali uh, zaprte, torej jih ne spustijo ven na pašnike in podobno. Mislim, da se moramo bolj osredotočiti na travo, zališča, torej da bodo um, ima, imele živali dostop um, do travnikov in tako dalje. Potem še voda. Seveda, mislim, da moramo tukaj bolj odločno ukrepati. V Španiji, na primer, smo imeli 4600 napadov leta 2016 in teh napadov je še vedno precej, ne pa vedno manj. Torej, mislim, da ta Berlinska konvencija mora biti bolj pogosto omenjena. Um, ta se nanaša torej na habitate in tukaj mislim, da res moramo biti predvsem bolj konkretni in uh, pozorni, kot so že omenili kolegi. Tudi mi bomo šli v to smer skupaj s kolegi in bomo pripravili to poročilo. In kot rečeno, po našem mnenju res greste v pravo smer, gospa poročevalka. Ernos, prego. Ernos. Hvala vam lepa na sod. Tisto jedenante število srednjem alustriš mek. Hvala. Hvala lepa poročevalki za to odlično delo. Zelo vesel sem, ko vidim, da ste tudi moje predloge vključili v besedilo, sploh ko gre za podporo proizvodnje. Posebno vsoto ste namenili torej za očarajem, pa za kozarajem, pa za proizvodno na tem področju. Potem imamo še druge predloge, naprimer pomoč, ki se nanaša na proizvodno, mora vključevati različne kategorije nekateri imajo do 15 živali, oni bi lahko dobili naprimer um, pavšal, potem večji proizvajalci, rejci, pa bi lahko dobili višjo vsoto, tudi razlikovano po zneskih. Potem naprej je treba podpirati boljšo organizacijo v sektorju včeraj in pa kozereje in pa pri rejcih. In še nekaj, prav tako moramo zahtevati podporne ukrepe, ki so na voljo za mleko. Torej, ti ukrepi bi morali biti na voljo tudi za očerejo in pa kozerejo. Sploh za proizvodno mleka v teh dveh sektorjih. Potem naprej, um, pašnike pa travinje bi morali tudi vključiti v te ukrepe. In to mora biti vključeno vse finančne ukrepe podpore v kmetijski politiki. Potem naprej, podpora za živali mora vključevati tudi um, ta dva sektora, torej um, ovce in pa koze. In še nekaj. Trg dela je vedno manjši. Mislim, da mora tukaj komisija sodelovati z državami članicami. Mislim, da mora pomagati kmetijskim gospodarstvom tudi pri usposabljanju psov, ki ščitijo kmetije oziroma živali. Mislim, da bi morali torej rejci živali dejansko dobro um, vzgojiti um, te pse, da bi dejansko lahko dobro zaščitili ovce in pa koze na kmetijah. Pa še nekaj. Ženske v tem sektoru. Sedaj živimo vendar v 21. stoletju in eh, tudi to je pomenilo, torej potrebujemo in moške in ženske v tem sektoru. A, eh, torej, ko, ko gre za takšne oblike um, očera in pa kozare. Hvala lepa, gospod Delano. Držam pa Delano. Hvala. Res bi rad pohvalil to delo kolegice Hiranz Garcia. Bi pa opozoril še na dve pomembni vprašanje. Kot prvo, genetski viri, ki so zelo pomembni za kakovost in pa proizvodno, ter pa zato, kako se živali prilagajajo na okolje. Mislim, da bi morali bolj izpostaviti biotsko raznovrstnost. Ehm, to kot prvo, torej prilagajanje živali in pa genetski material, to bi morali bolj izpostaviti. Potem dobro počutje živali. Tukaj mislim, da. Eh, lahko rečemo, da sta včeraj in pa ko zarejo v dokaj dobrem stanju, ampak vseeno bi omenil še uh, sinhronizacijo včeraj in pa ko zareje. Včasih iz Argentine in pa iz drugih eh, držav, torej uvaža veliko teh živali in to je lahko precej velik problem za ta sektor v Evropi. Potem naprej še inovativnost in pa svetovanje. To je zelo pomembno za ta dva sektora. In še nekaj. Torej, a, mislim, da bi morali nekatera območja dejansko ohraniti. Pogosto vidimo, a, da se nekateri drugi sektori, oziroma da nekateri drugi sektori posegajo v sektor očarajen kozoreje, torej moramo preprečiti takšno pretirano omešavanje. Hvala. Aguilera. Gracias, presidente. Hvala, gospod predsedujoči. Najprej bi želela čestitati Ester Ranc za poročilo. Mislim, da je njeno poročilo zelo dobro. Španija ima pomemben sektor kozje reje. Pomembno je, da pripravimo dobro poročilo in pravzaprav me ne preseneča, da je gospa Herans Garcia pripravila dobro poročilo, kajti ta sektor dobro pozna. Um, ta dva sektorja sta zelo pomembna tudi za naše okolje. Želela bi zastaviti nekaj vprašanj oziroma uložiti nekaj predlogov sprememb. In sicer, pomembna se mi zdi, da pri poročilu, kot je takšen, upoštevamo ulogo ekstenzivnega kmetijstva oziroma živinoreje. Gre za živinorejo, ki obstaja v določenih ekosistemih, kozereja in ovčereja bi morala imeti prednostno ulogo, ko gre za podpore skupne kmetijske politike. Kajti ne nazadnje ta sektor opravlja zelo pomembno okoljsko ulogo. Zato bi morali to obliko živinoreje, torej kozerejo in pa očerejo, jasneje podpreti tudi z finančno oziroma gospodarsko podporo. Potem, s kakšnimi produkti bi lahko pomagali živinoreji? Oziroma, um, gre za izkoriščanje recimo usnja ali pa volne iz tega sektorja. E, če bi bolj podprli te proizvode, bi prav tako lahko pomagali kozerejcem in pa ovčerejcem, tako da ne bodo popolnoma izginili. Eh, potem naslednja, naslednje področje. Vzdrževanje pašnikov. To se zdi enostavno vprašanje, ampak eh, nažalost vse skupaj ni tako enostavno. Ko se mladi vključujejo v ta sektor, ne vedo, kako naj obravnavajo oziroma urejejo te pašnike um, ni dovolj usposabljanja in izobraževanja na tem področju. Morda bi lahko razmislili o usposabljanju mladih kmetov, tako da bi imeli nekaj strokovnjakov, ki bi se lahko posvetili tej obliki živinoreje. Torej, mislim, da je poročilo dobro, še nekaj točk uh, sklepoma. Uh, Jaz ne želim podpreti eh, proračunskih rezov na tem področju. Zavedam se, da se bomo vsi tukaj zauzeli za to, da temu sektorju ne bodo črtali niti enega evra. Eh, zato mi ni všeč, da o tem govorimo v razpravi. Na prejšnjem plenarnem zasedanju smo imeli um, dobro priložnost o napadih volkov To poročilo je prišlo iz odbora Envi, ampak uh, glasovali smo proti, nažalost. Tukaj bi morali bolj strniti naše moči, kajti tudi v sektorju Očerenko zreje prihaja do veliko napadov volkov. Hvala. Res bi rad pohvalil delo kolegice Hiranz Garcije. Tukaj imamo odstavke 2.10.11, eh, torej del KL tukaj govora o posledicah Brexita. Ja, v redu ste omenili druge države, torej ne, Kanada, Brazilija, Argentina, Nova Zelandija, Avstralija in tako dalje. Torej, kako to vpliva na evropsko celino in pa na porazdelitev. Potem na koncu 11. odstavka pravite, da ne smemo pasti v to past, da moramo skoristiti priložnost. Torej, tukaj eh, Brexit lahko tudi ponuja priložnost. Uh, torej, to je lahko plus. V redu, ampak ali lahko še vedno torej, podpiramo uvoz iz Nove Zelandije? Uh, ko so oni um, vendarle um, leta 1973 um, želeli um, dati prednosti državam iz Commonwealtha. Če se je sedaj Združeno kraljestvo odločilo, da se bo umaknilo iz Evropske unije, um, potem mislim, da mora tudi seboj vnesti svoje obveznosti. Sedaj mislim, da bi lahko povečali proizvodno v drugih 27 državah, tukaj sploh mislim na Irsko, ki bo imela veliko težav zaradi Brexita, potem so tukaj še druge države, ki bodo imeli težave. Mi pa tukaj v tem konkretnem primeru lahko imeli prednosti zaradi tega dogovora med um, državami Commonwealtha. Torej mislim, da ne smemo pasti v to past glede posledic Brexita. In potem še drugo. Um, moramo predvsem spodbujati očarajo in pa kozarajo v prikrajšanih regijah in območjih, kjer drugi tipi um, reje niso možni. Naprimer, v četrtem odstavku govorite o tem, da bi imeli eh, vezane pomoči za naslednjo SKP. Predvsem tudi mislim, da ne smemo spodbujati industrijske reje, ker je to zelo škodljivo za zdravje in pa za okolje nasplošno. Potem naprej lahko tudi izboljšamo interno proizvodno v 27 državah Evropske unije. To je eno. Ampak kot rečeno, mislim, da moramo to narediti na takšen način, da spoštujemo tudi pogojenosti in pa da varujemo okolje ter pa da pomagamo najbolj prikrajšanem območjem, naprimer podeželju in podobno, kajti z podeželja naprimer odhaja veliko ljudi in to je velik problem. Dorfman. Será importante Dorfman. Gracias, Gracias presidente. Ja, Yo ich, también. Ähm, danke Esther für diesen Bericht. Hvala Ester za to poročilo. Gracias, presidente. Yo también. Hvala, gospod predsedujoči. Tudi jaz se zahvaljujem Ester za njeno delo. Mislim, da je poročilo predstavlja dobro izhodišče. Naša skupina bo uložila nekaj predlogov sprememb. Želimo ustrajati pri vidiku okoljske vzdržnosti in pa biotske raznovrstnosti. Uh, k katerim prispeva očereja in kozjereja. V Galiciji bi bila pomoč zelo dobrodošla, eh, kajti tam smo pogosto žrtve goznih požarov in tudi pašniki pogosto zagorijo. Tukaj je zelo pomemben vidik eh, trajnega razvoja in pa okoljske podpore potem tudi podpora avtohtonim vrstam. Eh, te potrebujejo nekaj več podbude za to, da se lahko prilagodijo okolju. Ustrajati moramo pri podpori finančni podpori za plačila ljudi, ki delajo v teh dveh sektorjih. In tukaj gre za dve ravni. Po eni strani potrebujemo inštrumente za to, da bi izboljšali cene, ki jo dobijo proizvajalci oziroma živinorejci. Po drugi strani pa moramo spodbuditi direktno prodajo in pa prodajo na kratke razdalje. Popolnoma se strinjam s tem, da je treba analizirati vpliv plenilskih vrst na črede. Eh, kolikor jaz vem, tukaj se da obstaja malo podpore in ta tudi pogosto prihaja prepozno. Mm, skratka, ne bom ponavljala tega, kar so že povedali drugi kolegi, toliko z moje strani. Ja, rad bi se zahvalil Ester za to zanimivo poročilo. Res je tako, da avčereje in kozereja eh, poteka predvsem v oblike ekstenzivnega kmetovanja na ogroženih območjih, kar je zelo pomembno in zato je dobro, da govorimo tudi o tem. Zelo me veseli, da Ester omenja tudi velike plenice, zlasti volkove. Eh, Eh, nameravam uložiti eh, tudi nekaj predlogov sprememb, s katerimi bom okrepil ta vidik. Prejšnji teden smo imeli zelo pomembno glasovanje o tem v okviru direktive o Naturi 2000 in tam smo dosegli pomemben proboj, kajti končno smo dosegli eh, na strankarsko soglasje eh, glede eh, upravljanja s temi staleži in mislim, da moramo povečati pritisk na komisijo, da končno poda konkretne predloge v zvezi s tem. Eh, eh, obstajali naj bi sicer neki modeli dobrega sobivanja, ki pa jih sam pravzaprav ne najdem. Kar nekaj krajev sem že obiskal, ampak težko rečem, da sem kjer res videl neko dobro sobivanje med eh, malimi eh, domačimi živalmi, torej ovcami in kozami ter volkovi, tako da tam, kjer obstaja večja populacija volkov, je reja pač težja eh, in zaščita živali je problematična. Tako da mislim, da od neke točke naprej sobivanje ni več mogoče, razen če pustimo, da ovce in koze enostavno izginejo, tega pa ne bi smeli dovoliti. Urik. Hvala, Ebert. Ulik Mirer. Najlepša hvala. Hvala tudi poročevalki za odlično poročilo z različnimi vidiki. Menim, da veliko majhnih rejcev, koz in ovc z rejo posebnih vrst eh, prispeva k raznolikosti, kar moramo tudi upoštevati. Po mojem mnenju je pomembno, da se v alpskem območju uh, ukvarjamo tudi z vsemi storitvami, ki jih pravzaprav opravljajo rejci kos in ovc. Uh, Strinjam se s predhodnimi govorniki, kar zadeva velike roparice. Naprimer, eh, pri, v neki eh, čredi 700 eh, ovc je kljub zaščiti bilo 40 ovc ubitih v preteklem letu. Torej tudi ograje, čeprav obstajajo, niso najbolj učinkovite, tako da moramo v določenih regijah res razmišljati o območjih brez vokov. Eh, načrti upravljanja so eh, dobri, eh, lepo zvenijo, ampak ne reši, rešujejo problemov. Zlasti me, mešanci med vokovi in psi so izredno problematični in tega se moramo lotiti, tako da je nujno tu najti neke rešitve, ki bodo koristile recem zlasti na področju drugega stebra kjer tako ali tako pravimo, da moramo vključiti več podpore za očerejo in kozerejo. Tu je pomemben vidik, ki bi se mu morali posvetiti. Najlepša hvala še enkrat za to poročilo. Hvala. Kolega Buda najprej. Najlepša hvala, gospod predsednik. Tudi z moje strani čestitke pročevalki za upravljeno delo. Gre za zelo pomembna sektorja in. Eh, sektore, ki sta pogosto neupravičeno zapostavljena v primerjavi z govedorejo. V sektorju očereje in kozereje se pojavlja vrsta težav, med drugim tudi pomankanje delavcev. Eden od razlogov za pomankanje delovne sile je dejstvo, da ta reja poteka na območjih, ki so slabše poseljena. Uh, Tudi v moji državi se soočamo s to težavo. Številni rejci koz in ovc opuščajo svojo dejavnost zaradi tovrstnih težav. Evropska unija bi morala spodbujati zaposlovanje v tem sektorju. Poleg tega bi morali sektor podpreti tudi z neposrednimi plačili. Obravnavati bi ga morali na enak način kot govedorejo, kar zadeva. Eh, obseg oziroma višino neposrednih plačil. Prav tako je potrebno upoštevati dejstvo, da se očrejci in kozjereci soočajo z veliko večjim številom problemov kot pa govedorejci. Razumeti moramo, da očereja in kozjereja potekata na zelo zahtevnih območjih, kar pomeni, da moramo kmetom omogočiti več prožnosti. In pa še nekaj, zelo me moti, da v zadnjem času veliko govorimo o uvozu, o e, višjem uvozu iz Merkosurja ali iz Nove Zelandije, pri tem pa nekako e, ignoriramo dejstvo, da te države ne poznajo enakih pogojev za svoje kmete. E, pogoji za kmete v Evropski uniji so stroži, tako da mislim, da je tak pristop zelo nepravičen do naših kmetovalcev. Kadarkoli uvažamo meso iz drugih območij sveta, moramo upoštevati dejstvo, da tamkajšnji kmetje niso podvrženi enakim pogojem in zahtevam. Meso enostavno ni proizvedeno enako kot tisto v Evropski uniji. Hvala. Hvala, gospod predsednik, dragi kolegi in kolegice. Menim, da je to poročilo koristno, nujno potrebno in se pridružujem čestitkam poročevalki za upravljeno delo. E, imam pa tudi nekaj svojih zamisli. Kot veste, Balske države in Poljska e, se tudi soočajo z afriško prašičjo kugom v Litvi nekateri kmetovalci, ki so v preteklosti gojili prašiče, eh, prehajajo na eh, rejo ovc, kar je dobra alternativa. To je nekaj, kar je po mojem mnenju nujno omeniti. Celo mladi, ki so v preteklosti eh, se okvarjali s prašičerejo, prehajajo na ovčerejo na mesto, da bi se posvetili pridelavi žitaric. Menim, da ta sektor vsekakor zasluži več pozornosti in več podpore. Pred 50 leti, na primer, je bila očereja zelo razširjena, vmes pa je nekako eh, neupravičeno zatonila v pozabo soočamo s številnimi izzivi v tem sektorju in ti problemi so zelo pereči tudi v Litvi. Ko so eh, ljudje okrepili ovčerejo, se je povečalo tudi število napadov strani volkov. Nove tehnologije in tehnološke inovacije bi tu lahko bile koristne. Imamo vrsto tehnologij, GPS in podobno. Eh, lahko eh, pravzaprav eh, uporabimo mikročipe, ki jih implantiramo živalim, tako da bi na tem področju vsekakor lahko vzpostavili vsaj kak pilotski projekt. Pred nekaj tedni smo v, so v Litvi vokovi prišli v hleve in pobili ovce, ki so bile znotraj hlevov. Uh, Mislim, da je skrajni čas, da se začnemo ukvarjati s to problematiko, kajti ta se ne bo rešila sama od sebe. Trenutno nimamo dovolj podpore za kmete, ki so bili žrtve napadov volkov in upam, da bomo na tem področju kaj ukrenili. Najlepša hvala, Stuart Agnew je naslednji. Najlepša hvala opazil sem, da ene eh, od držav ni omenjena v poročilu, to je Kitajska. Popraševanje po kozem mesu, po ovčem mesu eh, na kitajskem eh, strmo narašča in ne vem, ali se to pokriva z Avstralije in Nove Zelandije, ampak morda to pomeni tudi, da meso, ki bi lahko prišlo v Evropo, odhaja na kitajsko. Torej, priložnosti obstajajo veliko ljudi tudi prihaja v Evropo, eh, veliko ljudi, ki eh, uživajo v tem mesu. Eh, tudi vrednost samega mesa je bistveno narasla, sploh ko gre za živali, ki niso več primene za razplot. Eh, Brexit je pereč problem, ampak eh, po drugi strani bi želeli tudi francoski proizvajalci vina prodajati svoje vino v Britaniji. Eh, španski proizvajalci sadja želijo prodajati svoje sadje v Britaniji, tako da tu nedvomno lahko najdemo neko razumno rešitev. Obstajajo možnosti tudi gojenja beljakovinskih rastlin, eh, ampak eh, vsekakor so ključna tu travinja. Eh, na tem področju potrebujemo določene prilagoditve. Potem je tu elektronska identifikacija, to ne deluje dvojno označevanje eh, je pretirano in to ljudi odvrača. Eh, no, ovce so zelo dobre za okolje, pri eh, kozah pa se mi zastavlja tu vprašaj, kajti v Afriki je veliko poščav nastalo ravno zaradi ovc. No, vedno več je ekstend ekstenzivnega pridelovanja eh, me želite prekiniti. Eh, dobro, bom zaključil. Najlepša hvala, Stuart, gospod Poazov. Najlepša hvala, gospod predsednik, in hvala pročevalki. Sam se strinjam s tem poročilom. Mislim, da moramo narediti vse, kar je v naši moči, da podpremo sektor očereje in kozjereje. E, dobro smo že opredelili, kakšne koristi Eh, ima ta sektor za dobro počutje živali, za okolje. Naj eh, izpostavim tu eh, kmete, ki so nažalost bili prisiljeni opustiti svoje farme zaradi bank, zaradi slabe propagande in tudi zaradi konkurence. In eh, konkurenca je izpostavljena tudi v poročilu, zlasti kar zadeva Novo Zelandijo. Eh, torej, protekcionizem ali prosta izmenjava, eh, tu so posledice grozljive. Težave teh sektorjev mora reševati prav Evropska unija. In mislim, da je edina rešitev ta, da ustavimo uvoz, da vzpostavimo sistem obdavčitve, ki bo dal prednost evropskim kmetom in da eh, se o tem pogovarjamo z Avstralijo in Novo Zelandijo. Eh, ne vem, eh, koliko ima komisija v načrtu storiti kaj od tega, se bojim, da ne. Najlepša hvala, gospod Flanagan. Najlepša hvala, predsednik. Pozdravljam poročilo, veliko dobrih elementov vsebuje in pa še kar zadeva zadnjo temo zakonodajo Omnibus. E, tam je nekaj dobrih novic glede razpoložljivosti zemljišč, kar bo koristilo tudi temu sektorju. Kmete moramo ustrezno podpreti, imamo zelo kompleksne scheme, zaradi katerih je prišlo do znižanja podpor in eh, gre za problematiko, ki je prisotna po vsej Evropi. Ena od večjih težav tega sektorja pa je, da niso dobro zastopani za pogajalsko mizo in to se mora v naslednjem krogu spremeniti. E, to je tudi razlog, zakaj se v tolikšni meri zanašajo na drugi stabr. Če želimo biti resni, jih moramo vključiti v prvega. E, Eh, pri nas imamo težave z požiganjem dreves zaradi boja proti podnebnim spremembam. Zveni absurdno, ampak to se dejansko dogaja. Na Irskem imamo eh, situacijo, ko smo eh, eh, sadili veliko nekakovostnih gozdov, jih sekali eh, in eh, ljudje, ki so se ukvarjali z očerejo, eh, Eh, so bili izrinjeni iz teh območij. Podpreti pa moramo ravno te pridelovalce in eh, to lahko storimo tudi z ustavitvijo nekakovostnega gozdarstva. Zlasti na irskem Eh, pa očereja podpira tudi irski jezik, kajti ravno na teh območjih irski jezik preživi. Seveda želimo vsi narediti najboljše za okolje, ampak pomagati moramo tudi ljudem. Če ne bomo pomagali tem ljudem, bomo izgubili svojo kulturo in svoj jezik. No, eh, enostavno ne moremo konkurirati z Avstralijo in Novo Zelandijo, kjer imajo na tisoče hektarjev uh, uh, in eh, Njihovi proizvodi se, proizva, se prodajajo eh, pod pretvezo enake kakovosti kot naši, pa sploh niso primerljivi. Najlepša hvala, Mišel Datan. Najlepša hvala, gospod predsednik. Tudi sam se pridružujem zahvalam in čestitkam poročevalki. Veliko je bilo že povedanega. Zato bi vas enostavno opozoril na dve točki. Prvič, zdravstveni vidik. E, Očerejen kozereja e, sta zelo ekstenzivni in stik z divjo fauno, z divjimi živalmi je zelo pogost. Danes vemo, da divje živali uh, v veliki meri prenašajo eh, različne bolezni. Tu imamo v mislih predvsem tuberkulozo, brucelozo. Eh, skratka, gre za vrsto bolezni, ki neposredno vplivajo na kmetijstvo. Eh, ovčereja je neposredno prizadeta zaradi tega problema in mislim, da bi bilo potrebno to izpostaviti. Uh, Eh, in pa še podobna zamisel. Zanimivo bi bilo, če bi naš odbor v povezavi z odborom za okolje organiziral nek razmislek, morda javno predstavitev na temo stikov med divjimi in domačimi živalmi eh, ter vplivom na zdravstveni vidik. Kajti eh, poleg prašiče kuge je tudi to pereč problem. Naj vas izpostavim, da je eden od prihodnjih obiskov predviden tudi v uh, Alpah, kjer so uh, izgubili zaradi velikih plenilcev ogromno živali in to bo tudi priložnost, da se ukvarjamo s tem vprašanjem. Najlepša hvala, gospod Nikolson. Hvala, gospod predsednik in tudi sam se pridružujem zahvalam in čestitkam poročevalki kot je že bilo de, eh, povedano, včeraj poteka na najbolj zahtevnih območjih, eh, goratih območjih, eh, odročnih območjih in verjetno na območjih, kjer pravzaprav ni mogoče gori, gojiti ničesar drugega prispevajo ovce seveda tudi k ohranjanju okolja, eh, vseeno pa so zelo ranljive, zlasti kar zadeva tržne sile. Razumem zaskrbljenost nekaterih, zlasti kar zadeva eh, očetino iz Nove Zelandije. Tu ni no, sploh nobene primerjave med včerajo tam in tem, kar počnemo mi. Eh, kakršnokoli povečanje sploh ne pride vprašaj, tako da mislim, pod vprašaj, tako da, tako da mislim, da moramo tu stvari imeti pod nadzorom. Eh, pri nas eh, gojimo ovce najviše kakovosti in v času, ko imamo te proizvode na voljo, ne bi smeli dovoliti uvoza iz nobene države. Seveda, eh, včerajci ne bodo nikoli bogati in eh, ne bodo imeli denarja v davčnih oazah, ker se jim to nikakor ne splača. In, ampak očereci se tega zelo dobro zavedajo. Strinjam se s, eh, s tem, da bo Brexit na vse to vplival in zelo pozorni moramo biti eh, tak, na učinek tako na tiste, ki ostajajo v Evropski uniji, kot na tiste, ki odhajajo pri nas smo pogosto uh, klali uh, južno od meje in uh, če bo tu zopet vzpostavljena meja, bo to težava. No, nevredno je, da je prišlo do 20 odstotnega uh, zmanjšanja. Uh, količine ovc tudi zaradi elektronskega označevanja. Ampak e, naj izpostavim še nekaj pomembnega. Včasih so kmetje dobili podporo preko e, sredstev za posamezne živali. Zdaj pa se vsa sredstva podeljujejo na podlagi površin, tako da jim sploh ni več potrebno dokazati Eh, da gojijo določeno število živali, ker enostavno dobijo denar na podlagi površin. E, tako da, če imaš danes težave z ovcami, e, Če imamo težave z ovcami, vam lahko obljubim, da se bodo podobne težave razširile tudi na področje govedoreje v prihodnje. No, slišali smo o tem, kakšne so težave z volkovi ponekod. Eh, pri nas, naprimer, nimamo težav z volkovi, ampak z lisicami. Najlepša hvala, gospod Ansanto. Najlepša hvala. Tudi sam bi želel čestitati poročevalki gospe Garcia za pripravljeno poročilo, kajti prepričan sem, da bo to olajšalo življenje marsikomu. Eh, veliko elementov je že vključenih, kakega pa bomo še dodali. Sam bi izpostavil pomen eh, ovčereje in kozireje z vidika raznolikosti. Podobno kot pročevalka tudi pozdravljam zavezo za sredozemske pašnike, ki je vključena, vključena v zakonodajo omnibus. S tem priznavamo pomembno vlogo, ki jo igra ta sektor. Vsekakor moramo ohraniti podporo tema sektorjema, ki eh, sta najbolj dejavna ravno na najzahtevnejših območjih, ki bi bila sicer opuščena. Zagotoviti moramo stabilno proizvodnjo. In dobro bi bilo, če bi lahko poenostavili sistem identifikacije, ki predstavlja veliko breme za majhne rejce. Eh, strinjam se, da je potrebno nameniti pozornost tudi napadom plenilcev, zlasti volkov. Ti imajo grozljiv učinek na. Uh, na črede ovc in koz. Eh, in res moramo ukreniti kaj za preprečevanje teh napadov. Najlepša hvala, gospod Miko. Eh, Najlepša hvala. No, naj povem, da smo skupaj z Erikom organizirala dvostranske sestanke na jugu Francije in v Bolgariji. Eh, in mislim, da so to vrstne dvostranske pobude zelo dobrodošle. Nekaj, kar še ni bilo omenjeno, je pomankanje izmenjave dobrih praks. Poleg tega pa smo na eh, po, teh pogovorih slišali tudi eh, da so težave s klanjem konjev. Kmetje ne vedo, kako se lotiti trženja ovc in kos in na tem področju moramo pomagati kmetom, da bodo sposobni bolje tržiti svoje meso. Uh, geografske označbe in ustrezne scheme se morajo tudi na tem področju učinkovito uporabljati. Potrebujemo bolj prožen pristop zlasti za gorata območja, kot je že bilo omenjeno, in pa eden od glavnih problemov je, da sami rejci pravijo, da eh, v, na goratih območjih potrebujejo dodatna sredstva za razplot tako v poleti kot po zimi. Eh, na tem področju jim moramo zagotoviti več sredstev. Ali eh, torej moramo vsaj ohraniti sedanjo raven ali pa sredstva povišati. Pomemben je tudi prenos znanja in tudi tega področja se moramo lotevati. Zdaj pa dajemo besedo predstavniku komisije, gospod Čap. Hvala, predsedujoča. Hvala, gospe Hrans Garcia, za poročilo. Zelo tesno smo sodelovali s pročevalko in njeno ekipo in mislim, da je potrebno sodelovanje zelo dobro potekalo. Vsi se strinjamo glede temeljnih načel in vsi se zavedamo, da ta sektor eh, občasno potrebuje nekaj več podpore za to, da bo priznan kot pomembna dejavnost na zelo specifičnih območjih. Element, ki bi ga želel izpostaviti posebno na začetku, kar zadeva podporo, je naslednji. Veliko orodij je že na voljo za kmetje, zlasti v obliki prostovoljnih schem. Veste, da približno 450 milijonov evrov vsako leto namenimo zlasti zagotavljanju proizvodnje na območjih, kjer države želijo ohraniti zlasti očerejo. Potem Eh, promocija na notranjem trgu in v samih državah. Eh, veste, da delovni program že predvideva precejšnje povečanje razpoložljivih sredstev za to vrstne pobude in zelo pomembno je to izpostaviti. Tretji element, ki je pomemben za nas, pa je tako imenovano Evropsko inovacijsko partnerstvo. Veliko uh, projektov se nanaša na dobre prakse, na primere, kako organizirati proizvodnjo in rejo. In tudi tu mislim, da imamo precej možnosti za izboljšave v prihodnje, ne samo v sektorju ovčereje, ampak tudi v drugih sektorjih, kjer lahko bolje organiziramo eh, proizvodno na račun inovacij. No, danes ste sprejeli tudi. Eh, omnibus, ki prav tako omogoča boljšo organizacijo kmetom. E, njihova vloga v vrednostni verigi je zelo pomembna. Ne gre pa samo za proizvodno kakovostnih proizvodov, ampak tudi za to, kako jih vključiti v prehamno verigo in kako zagotoviti, da dobri proizvodi pridejo tudi na police supermarketov in e, da pridejo do potrošnikov na podlagi ustrezne delitve vrednosti med proizvajalci, predelovalci in trgovci. E, potem je tu še vidik preglednosti trgov, tisto, kar imamo na voljo, kar zadeva razvoj trga in kar zadeva analizo trga. E, vključujemo v e, naše biltene glede uh, eh, ovčereje in kozereje. Vabim vas, da si jih pogledate, kajti to je res pač eh, tisto, kar je najnovejšega, najbolj aktualnega na tem področju. No, vemo, da marsikoga skrbijo plenici in to zelo resno jemljemo. Imamo nekaj možnosti za podporo to vrstnim ukrepom. Države članice imajo nekaj možnosti na voljo in ne dvomim, da jih bodo v maksimalni meri izkoristile. Uh, ampak vendarle še svarilo jasno je, da moramo delovati znotraj obstoječega okvira. Naprimer, direktiva o habitatih nam daje nekaj uh, prožnosti glede o reševanja škod in upravljanja lokalnih razmer. Uh, In v tem kontekstu pozivam vse, da eh, v največji meri izkoristimo to prožnost skupaj z okoljskimi eh, skupinami, kajti potrebujemo njihovo podporo, kajti eh, veste, da na tem področju ni v igri samo kmetijstvo. Potrebujemo podporo širše publike za vse, kar počnemo na tem področju. Še enkrat najlepša hvala poročevalki za to poročilo. E, vsekakor smo pripravljeni še naprej sodelovati z vami. Gre za res zanimiva sektorja, ki sta zelo obetavna, tako da mislim, da je prav, da jo še naprej podpiramo. Hvala. Finalizar este debate, tiene la palabra, señora. Za zaključek razprave dobi besedo gospa Herenc. Hvala lepa vsem tistim, ki so svojimi prispevki prispevali k poročilu. Zahvaljujem se tudi predstavniku komisije, ki nam pomaga in s katerim dobro sodelujemo. Najprej bi želela povdariti, da ugotavljam, da glede številnih tem obstaja strinjanje med nami. Eh, naj omenim še plenilce, ki jih je omenila komisija na koncu. Mislim, da smo bili tukaj okoljsko gledani, gledano velikodušni v evropskih institucijah. Eh, pogosto celo tako, da škodimo našim proizvodnim sektorjem. Eh, imeli smo direktivo o habitatih, potem tudi direktivo, ki jo je omenila gospa Aguilera. Takrat nismo bili tako razumevajoči v zvezi z plenilci do živinorejcev. Pravzaprav prihaja do sistematičnih napadov plenilcev, to nas vse skrbi. In eh, ne gre toliko za odškodnine, kot pa za preprečitev škode. Potrebujemo preventivne ukrepe, eh, kajti do sedaj ti niso bili dovolj učinkoviti. Skratka, več bomo morali razmisliti o tem, kako doseči ravnovesje med eh, živinorejo in pa zaščito okolja. Potem, eh, nekateri izmed vas ste omenili omnibus, to je dobra novica. Na plenarnem zasedanju smo že eh, glasovali o omnibusu, o skupni ureditvi trga, ta sedaj velja tudi za kmetijstvo in to je dobro. Potem več vas je omenjalo tudi mednarodne sporazume, to je seveda nekaj, kar vpliva tudi na našo živinorejo. Upoštevati je treba, da um, bomo kmalo podpisali trgovinski sporazum za Novo Zelandijo, ki je kjer je OČR izredno močna in upoštevati je treba tudi brexit in posledice, ki jih eh, bo imel. Tukaj je treba zaščititi naš živinorejski sektor, ta mora rasti, eh, kaj ti eh, zlasti, ko gre za očerejo in kozjerejo, ni zamrljiv mm, ni zamrljiva njihova okoljska uloga. Kar se tiče okoljske uloge, moramo upoštevati, da govorimo o kozereji, ki ni nadomestljiva um, z razglasitvijo zon Natura 2000. Uh, z imenovanjem gozdov smo že omejili možnost uh, živinorejcev, da vzpostavijo um, pašnike, je pa izredno pomembna uloga kozireje pri čiščenju gozdov in pa tudi pri pripričevanju gozdnih požarov. Potem omenili ste ekstenzivno živinorejo. To je res. Tukaj gre za sektorje. Očareja je sicer lahko intenzivna, ampak v glavnem gre tukaj za ekstenzivno živinorejo, ki obstaja v oddaljenih območjih, kjer okoljski mm, oziroma naravni pogoji niso tako ugodni, ki tudi zavezujejo živinorejce, da živijo v oddaljenih podežalskih območjih. Eh, ne gre za lahko dostopna območja, eh, to je treba tudi upoštevati. Potem, eh, seveda bom hvaležna za vse vaše predloge sprememb, tudi jaz bom uložila nekaj predlogov sprememb, tako da bomo lahko zaščitili to pomembno obliko ekstenzivne živinoreje v podeželskih območjih Evropske unije. No, um, jaz seveda v moje poročilo na lasno pobudo nisem mogla vključiti vsega, tako da bom to še naredila v obliki predlogov sprememb. Eh, no, na koncu bi se še želela zahvaliti um, nekaterim skupinam, ki so mi pomagale pri pripravi tega poročila, tako tudi skupini živinorejk, žensk, ki organizirajo eh, to živinorejo v oddaljenih podeželjskih območjih, zato je treba povdariti tudi vlogo žensk v tej obliki živinoreje. Predstavnice te organizacije so tudi tukaj. No, ekskluzivna kozereja in uh, ovčereja je v upadu, zato izgubljamo izpred oči tudi uh, eh, ulogo pastirjev. Um, vedno težje je najti ljudi, ki bi bili pripravljeni delati kot eh, živinorejci, ki bi bili pripravljeni delati kot pastiri, zato je treba povdariti pomen njihove uloge. In kar se tiče razvoja in inovacij, tukaj se popolnoma strinjam, izboljšati je treba uveljavljene prakse in treba je Eh, poudariti tudi pomen potrošnje. Eh, treba je spodbuditi tudi prodajo teh eh, proizvodov, proizvodov očetine in kozlevčine, tako da bo zrasla njihova poraba. Kaj ti eden izmed razlogov, zakaj poraba tega mesa upada, je tudi to, da preprosto ni več toliko ponudbe. Tako da, zahvaljujem se vsem skupaj. Nadaljevali bomo z delom, sedaj čakam na predloge sprememb, kasneje bomo razpravljali o predlogih sprememb. Upam, da bomo nadaljevali v tako pozitivnem, konstruktivnem vzdušju in da bomo dobili kar najboljši, najboljše poročilo za ta sektor, ki ga potrebujemo v Evropski uniji, tudi zato, da prispevamo k ohranitvi našega okolja. Hvala lepa tudi jaz. Pozdravljam živinoreke, ki ste jih omenili. To so ženske, ko, ki igrajo pomembno vlogo, upravljajo delo, ki ni tako tipično za ženske. In dobro je, da eh, tudi na družbenih omrežjih sporočajo o svojih pomislekih. 27. novembra ob enih je rok za vložitev predlogov sprememb in uh, sprejem poročila je predviden za mesec januar. Sedaj pa naslednja točka na dnevnem redu. Uh, Reforma sistema virov lastnih sredstev Evropske unije. To je poročilo na lastno pobudo iz skupine SED, poročevalce Nikola Caputo, ki ga danes ni tukaj. V njegovem imenu bo govoril Enrik Andrije, ki bo predstavil to poročilo na lastno pobudo. Euh, Hvala lepa, predsedujoča nadomeščam eh, Nikola Kaputo, Kaputa, ki eh, govori o eh, reformi sistema lastnih sredstev, s katerimi naj bi nadomestili eh, delež eh, BNP. Gre za eh, postopno reformo celotnega sistema lastnih sredstev, ki trenutno ne deluje dobro, vsebuje nepregledne in kompleksne sisteme korektur in eh, tak način je neuravnovešen. Eh, gospod Monti je eh, v okviru svoje skupine na visoki ravni pripravil vrsto predlogov glede lastnih sredstev, ki bi jih morali upoštevati, naprimer Eh, sredstva na podlagi DDV, eh, sistem kvot, eh, obdavčitev CO2, obdavčitev prometa, obdavčitev elektrike in prihodki na račun enotnega digitalnega trga. Nikola Caputo je na podlagi visoke skupine za lasna sredstva E, torej pripravil svoje predloge e, za sistem, ki bo bolj enostaven, bolj pravičen in bolj predvidljiv. Lastna sredstva so ključna za financiranje prednostnih nalog Evropske unije, kot so migracije, varnost, obramba. E, poleg tega pa moramo tu nadomestiti tudi sredstva, ki jih bomo izgubili na račun Brexita. Potrebne so nove vrste lastnih sredstev, eh, zato da bomo pokrili iz, eh, izdatke, ki jih je predstavil gospod Oettinger v svojem poročilu. Eh, in vse to seveda bistveno vpliva tudi na skupno kmetijsko politiko. Kmetijske pravice, ki so vir in tudi izdatek kmetijske politike morajo biti uh, ohranjene. Potrebujemo za to enostaven in učinkovit način in uh, sistem. Na ta način bomo dodali dodano vrednost skupni kmetijski politiki. Eh, vsekakor pa moramo ohraniti tudi prispevek kmetijstva k sredstvom Evropske unije. Sí, a continuación le, pa, le pasamos la palabra a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 mnenjih povdariti pomen skupne kmetijske politike in pa pomen varne oskrbe eh, s hrano ter pomen stabilnosti cen. To je še vedno zelo pomembno. Um, pojav avstralskih in novozelandskih izdelkov, mlečnih izdelkov na našem trgu je privedel do porasta cen. Podobno se je zgodilo tudi z očnim oljem. Tukaj smo imeli nekaj problemov z Mm, boleznimi, za pesticidi in tako naprej. Torej, cene se višajo in potrošniki tega ne razumejo. Mi smo tukaj zato, da zagotovimo varno skrbo s prehrano. Povdariti moramo, kako pomembna je stabilnost cen hrane, kajti to mora biti glavna posledica skupne kmetijske politike. Hvala lepa, gospod Trope, naslednji. Eh, Hvala lepa, gospa predsedujoča. To je res eh, pomembna in zanimiva tema. Če bi imeli v evropskem proračunu več lastnih virov, bi bilo to dobro. To bi povečalo tako odgovornost, kakor tudi odgovornost za ustrezno upravljanje izdatkov in prihodkov. Pripraviti se moramo na prihodnje izzive. Gospodarska situacija ni v vseh državah članicah enaka. In če je recimo DDV previsok, potem nekatere države članice težko nosijo breme plačevanja v evropski proračun. Če si ogledamo BDP, lahko vidimo, da obstajajo velike razlike do 6 tisoč evrov eh, na glavo kot 120 eh, na mesec na glavo v drugih eh, državah. Obstajajo tudi velike tržne razlike, razlike v cenah kar se tiče kmetijstva, tudi tukaj se plačila močno razlikujejo. Tako da je vprašanje lastnih virov zelo pomembno, resno ga moramo vzeti. Kar se tiče tega predloga poenotenih tarif, tukaj moramo biti previdni. treba upoštevati vse vidike. Gospod Denano ima besedo. Hvala lepa. Nikola, ja, dotaknil si se boleče točke, torej lastna sredstva in pa SKP, o tem se pogovarjamo že dolgo časa, odkar no, sem v parlamentu pravzaprav. Vse skozi govorimo o tem. Uh, ampak še vedno nismo prišli do dobre rešitve. Mislim, da v bistvu parlament sedaj um, zveda govori samo o odhodkih, ne pa prihodkih. Um, to moramo spremeniti, torej lahko bi govorili tudi o lastnih sredstvih. Morda je Brexit prava priložnost za to. Torej, vsaki slabi stvari nekaj dobrega, torej tudi pri Brexitu mislim, da bi lahko končno to spremenili, torej tudi te korekturne mehanizme bi lahko izboljšali. To je omenil tudi kolega Kaputo v svojem poročilu. Potem naprej imamo nove javne politike, ki jih treba financirati, naprimer zaposlovanje, varnost, obramba, migracije in tako dalje. Te nove politike ne smejo pomeniti, da bomo odpravili prejšnje strukturne politike, tukaj mislim kohezijsko politiko, naprimer, pa tudi seveda SKP. Ta je ena izmed najbolj strukturiranih politik, tradicionalnih politik v Evropske unije, zato moramo to vedno zaščititi. Ne smemo tega privatizirati ali pa eh, kaj podobnega. Ne, ravno obratno. Mislim, da je tukaj evropska kmetijska politika zelo, zelo pomembna. Moramo ohraniti vse razsežnosti te, kajti SKP se nanaša na vsak dan državljanov. Torej, gre za zdrave, gre za življenje le, teh ljudi. Torej, ne smemo tega privatizirati, ne smemo tega spraviti na nacionalno raven, ne smemo pozabiti na to. Ne, mislim, da ravno SKP mora biti nek um, element, ki nas združuje. Hvala lepa, gospod Flanagan. Um, uh, Prva, prvi stavek eh, poziva k mm, daljnosežni reformi lastnih virov Evropske unije. Pravzaprav eh, tukaj pozivamo k nekemu novemu podaljevanju moči Evropske komisije. Z lahkoto bi lahko um, nadomestili uh, Brexit. Lahko bi povečali um, BDP. Sedaj pravzaprav uh, prosimo ljudi naj zapolnijo neko vrzel, čeprav tam še vedno pušča uh, tam še vedno nekaj pušča, tako da bomo ta sredstva spet uh, izgubljali. Preden torej uh, iščemo nova sredstva, moramo zapolniti te vrzeli in jasno je, kje te vrzeli so. Tudi v, na Irskem se nasinjamo s tem, kako, iz, kako izračunamo BND. Um, ehm, Verjetno slišite govorice o tem, kako si je Irska opomogla od gospodarske krize. Prej je bil naš, naš rast BDP-a 28. Uh, uh, odstotna, to je bila izredna rast, ampak to je bilo pravzaprav lažno. Naše gospodarstvo ni uh, raslo za tako hitrostjo. Ljudje se ne vozijo okrog z zlatimi avtomobili, ampak imamo pravzaprav rekordne stopnje brezposelnosti in pa bolezni. Pri BDP-ju eh, gre prej za propagando kot za kaj drugega. Morali bi imeti bolj realistične načine izračuna BDP-ja. Gospod Anju, ja, zanimivo je, da se strinjam z gospodom uh, Flanaganom, da gre predvsem za željo po oblasti. Trenutno dobivamo uh, lastne vire predvsem iz uh, carinskih dajatev, DDV-ja, prispevkov držav, sedaj pa je ta visoka skupina. Uh, um, ehm, nam misiji želi čim več obdavčiti, tako da kmete mora biti strah, e, obdavčili vas bodo za vse stroje, za vsako glavo živine, imeli boste številne druge dodatne davke, uh, obdavčili bodo vaše pri izdelke, proizvode, čeprav e, v osnovi plačuje za to, da jih proizvajajo. To vas čaka. Upam, da bodo kmetje v tem uživali. Hvala. Bueno, señora New, creo que usted va a disfrutar poco. Ja, gospod Agnu, vi kot uh, Britanci ne boste kaj dosti uživali prihodnosti Evropske unije, kajti tako ali tako boste odšli, če dovolite to šalo. Tako, besedo smo dali vsem, ki so želeli sodelovati v tej razpravi. Besedo se da na komisiji, gospoda Hausler, izvolite. Hvala lepa da ste nam dali to priložnost, da predstavimo stališče komisije. Zanimivo se nam zdi, da omenjate visoko skupino predsednika Montija, ki je podal nekaj zelo zanimivih predlogov o prihodnosti lastnih virov Evropske unije. No, številni ste omenili razloge, zakaj je to potrebno. Treba poštevati tudi ulogo eh, Brexita. Gre za pomembno državo, plačnico, ki bo morala sedaj zapustiti Evropsko unijo tudi zaradi eh, sistema tega eh, povračila, ki ga dobiva Združeno kraljestvo. Je treba reformirati lastne vire. Ne samo zato, ker bomo izgubili nekaj sredstev, ampak tudi zato, ker sama struktura potrebuje reforme. No, trenutno še ni konkretnih idej. Veste, da bo komisija predlog v zvezi s tem podala maja leta 2018. Poročevalec je sprejel nekaj zanimivih idej o novih uh, lastnih vira, virih. O tem bomo razpravljali tudi v komisiji. Tudi kar se tiče tega dejavnika Benedeja, izračun je bil uveden zato, da bi uravnotežili razlike med državami članicami in ta sistem ima podporo držav članic, kajti zdi se jim, da je to relativno pravična prerasporeditev odgovornosti držav članic do evropskega proračuna. No, eh, o tem bomo prav gotovo tudi razpravljali. Katerikoli sistem, ki bi nadomestil dosedaljni sistem, bi moral poskrbeti za pravično porazdelitev bremen eh, med državami članicami. Hvala lepa, gospod Hausler, za zaključek, za zaključek razprave. Dajem besedo Eriku Andriju, kaj ti poročevalca Kaputa danes ni tukaj. Ja. Hvala, predsedujoča. Hvala sem kolegom za te pripombe. Hvala tudi komisiji. No, sedaj torej želimo reformirati vlastne sredstva in kot pravi gospod Kaputo, stvar je v tem, da so stvari vedno bolj nujne. Naprimer, tukaj um, je naprimer, vpliv Brexita um, v milijardah. In potem, če nadaljujemo še druge izzive, vidimo, da ne moramo več iti tako naprej. Ker ti mislim, da države članice ne morejo več prispevati samo okoli enega odstotka v proračun EU. Če bo to ostalo tako, kot je, in če ne bo reforme lastnih sredstev, potem bo to širši problem. To bo seveda potem vplivalo na SKP in pa na kohezijsko politiko. Mislim, da ne bo mogli rešiti problemov. Uh, kot so. Torej, nimamo več veliko časa, ampak sedaj vendar nekaj lahko še storimo, če pospešimo ta proces. Torej, mislim, da nima smisla, da vedno znova, vsako leto stvari podaljšujemo. Moramo stvari bolj poglobljeno spremeniti. Torej, kot rečeno, um, eno je en odstotek nacionalnega proračuna, drugo pa so lastna sredstva. Mislim, da moramo, kot pravi gospod Kaputo, to izboljšati, sedaj imamo to skupino na visoki ravni, uh, gospoda Montija in tako dalje. Mislim, da moramo pospešiti to delo, to je najbolj pomembno. Hvala. Bueno, tako zaključili smo s to razpravo. Rok za vložitev predlogov spremem je 27. november ob 13. tako kot pri prejšnjem poročilu. Sedaj pa naslednje poročilo na dnevnem redu. Gre za naslednji večletni finančni okvir. Tudi to je poročilo na lasno pobudo, vse skupaj povezano z točko 7. Tako da bo se to verjetno poznalo tudi na razpravi. Besedo dajem poročevalki. To je gospa Sofija Ribero. de hoje achei mais relevante partilhar convosco. Colegue. Ko sem se pripravljala na današnjo razpravo, sem želela upoštevati negotovost, v kateri se lahko znajdejo kmetje. Gretno vsi poznate najpomembnejše vsebinske točke treba je ohraniti neposredna plačila, prav tako je treba predvideti dodatna sredstva za morebitne krize in treba se boriti proti nepravičnim trgovinskim praksam. V tem poročilu podarjamo pomen eh, okrepitve podpore tako za kmete, kako tudi za mlade kmete in pa za um, odaljene in pa otoške regije. Gre za program posej. Prav tako je treba ohraniti, uh, poskrbeti za ustrezen finančni in pravni okvir. Predvsem je pomembno to, da odbor za kmetijstvo pripravi močno stališče, treba je obraniti kmetijstvo in pa evropske kmete, ki so trenutno pod največjim pritiskom. E, skupna kmetijska politika je najstarejša politika Evropske unije in igra zelo pomembno ulogo, ko gre za oskrbo za prehrano in tako naprej. E, kmetijstvo je bilo izredno pomembno, recimo v letih po vojni, Dobro, sedaj se je situacija močno spremenila, živimo v popolnoma drugačnem obdobju, ampak kmetje še vedno pod, potrebujejo našo podporo. Um, gre za to, da so oni v zelo negotovi situaciji, ne vedo, kaj se bo zgodilo naslednji mm, dan, pogosto so žrtve nepravičnih praks, zato jih moramo bolje podpreti. Treba je upoštevati tudi manj razvite regije, te so v vedno hujši težavi. Treba je bolj podariti vlogo lokalnega gospodarstva. To je izredno pomembno. Pogosto ljudje odhajajo iz tega sektorja, iščejo nove delovne priložnosti, zato se iz podeželja izseljujejo in to pomeni, da so podeželske regije in pa oddaljene regije še revnejše. Eh, upoštevati moramo tudi vpliv trgovinskih sporazumov, ki so pomembni za Evropsko unijo. Ti so sicer pomembni za Evropsko unijo, ampak poskrbeti moramo za to, da bodo takšni sporazumi prinesli koristi vsem, tudi kmetom. Zato, dragi prijatelji, moramo obraniti uh, kmetijski proračun. Ta je najnižji eh, uh, v zadnjih desetih letih. Uh, čeprav smo soočeni z hudimi težavami, prišlo bo do brexita in tudi to bo negativno vplivalo na kmetijstvo. Moramo Um, ohraniti sredstva za skupno kmetijsko politiko. Evropski državljani morajo razumeti, da to nujnega pomena za to, da bomo imeli izdelke dobre kakovosti po dostopnih cenah. Zato se moramo zavezati obrambni eh, skupne kmetijske politike. Jaz se bom skupaj z poročevalci v senci prizadevala za močno poročilo, za močno mnenje, eh, tako da bo parlament imel močno stališče, obraniti je treba naše kmete. Grazie, Sofia, grazie. Adesso uh, Clara Aguilera. Hvala, Sofia. Clara Aguilera, naslednja. Kot poročevalka v senci moje skupine bi želela podati moje mnenje o tem poročilu. Najprej bi želela čestitati poročevalki Sofiji. Mislim, da je njeno poročilo dobro izhodišče za nadaljne delo. Nekoliko me skrbi čas. Kaj želim s tem povedati? Eh, dobro bi bilo, če bi imeli to poročilo na lastno pobudo, Um, če bi to poročilo mm, dobili pravočasno, zato da bo odbor za proračun lahko upošteval naše zahteve pri pripravi proračuna in pri pripravi večetnega finančnega okvira. Večetni finančni okvir je pomemben. Mi lahko tukaj razpravljamo o politikah, ampak če ni proračunske uh, podpore, uh, je vse skupaj za manj. Naš glavni cilj je ohraniti močno skupno kmetijsko politiko in zato bomo morali poskrbeti za določene spremembe. Eh, spremembe so potrebne, ampak treba je ohraniti proračun vsaj na sedani ravni. Pa še nek vedik me skrbi pri vsem skupaj. To je bilo razvidno tudi iz razprave z komisarjem Oettingerjem in sicer gre za sofinanciranje. V poročilu se moramo upreti možnosti sofinanciranja pri prvem stebru. Tukaj moramo ohraniti evropsko kmetijsko politiko. Prvi steber mora biti je ključno financiran iz evropskega proračuna. Če bomo odprli vrata za sofinanciranje, potem bo državna politika tista, ki bo narekovala cilje. Tako da eh, treba je ohraniti ehm, sredstva na enaki ravni in treba je preprečiti, da bi dovolili sofinanciranje v prvem stebru, kajti to bi lahko močno spremenilo skupno kmetijsko politiko. To je treba poudariti. No, um, treba je povdariti, da skupna kmetijska politika prispeva k um, okoljskim politikam, prispeva k boju proti podnebnim spremembam. Zato ta sredstva ne gredo samo za kmetijski sektor, ampak s tem podpremo eh, kmete tudi pri tem, da opravljajo okoljsko delo in da se borijo proti podnebnim spremembam. Tudi to se mi zdi izredno pomembno delo. Potem pročevalka v točki šest govori o um, potrebnem finančnem in pravnem okviru. Uh, to je dobra zahteva. Upam, da nam bo to uspelo zaključiti še uh, v sedanjem zakonodajnem uh, obdobju. Komisar Hogan se je zavezal finančnemu in pravnemu okviru za verigo oskrbe za hrano. Um, torej, ta mora seveda zajeziti nepoštene trgovinske prakse. Jaz mislim, da bi uh, tukaj bil tudi mm, da tukaj ne potrebujemo nujno pravnega okvira, ampak bi bila dovolj že zaveza strani komisarja Hogana. No, eh, pa še to bi povdarila, da morajo biti ukrepi jasni, pravični, morajo imeti. Jasne vzroke, zakaj je tudi v 21. stoletju treba eh, nadaljevati z podporo kmetom. Še nekaj bi želela povdariti. Um, um, Sedaj je, um, so ZDA šest uh, odstotno obdavčila španske namizne olive, zato ker smatra, da so subvencije v našem kmetijstvu nepravična um, državna pomoč. In um, to se mi zdi zelo zaskrbljujoče. Uh, ZDA nam na takšen način škodijo in upam, da se bo um, komisija tukaj ustrezno odzvala. Gospod Kuzmijok. Hvala lepa, zahvaljujem se poročevalki za to kompleksno mnenje o prihodnosti skupne kmetijske politike. Želel bi poudariti še en argument za to, da se zauzamemo za to, da financiranje ostane na isti ravni. O tem je govorila tudi gospa Aguilera. In sicer gre za eh, dodatne dajatve, davke, ki so sedaj usiljeni kmetom zaradi okoljskih zahtev, zahtev glede pokrajine in tako naprej. To se vedno znova znajde v skupni kmetijski politiki. Pa še nekaj bi želel tukaj omeniti in sicer gre za točko 4. Gre za ohranitev neposrednih plačil v državah članicah. Kot predstavnica nove države članice, predstavnica Polske, bi želela povdariti, da bi morali pri naslednjem finančnem okviru razmisliti o harmonizaciji plačil med eh, starimi in pa novimi članicami. Morda so bile v prvem obdobju našega članstva razlike upravičene, kajti proizvodni stroški so bili takrat v novih državah članicah nizki, sedaj pa so ti stroški enaki, Eh, imam veliko podatkov o stroških, ki jih eh, povzročajo recimo fitofarmacevtska sredstva. Po nekaterih podatkih so ti stroški celo nižji v Zahodnji Evropi kot v Vzhodnji Evropi. Ni več upravičenost, ni več razloga za te razlike. Eh, nas na zadnje imamo enotni trg, zato moramo zagotoviti enake konkurenčne pogoje za vse. Uložil bom predlog spremembe, v katerem se bom zauzel za to, da uh, bomo zaključili za to harmonizacijo v naslednjem finančnem obdobju. Hvala. Kmetijska politika potrebuje prepoznavnost in stabilnost. Tukaj sem, ja. Torej, predvsem moramo tukaj zagotoviti zadosti sredstev za to politiko. Uh, financiranje mora biti zadosti visoko. Ne smemo pa zabiti na to, da tukaj, naprimer, um, ZDA, Kitajska, v bistvu še bolj podpirajo kmetijstvo kot pa Evropska unija. Pogosto nekateri omenjajo dvoličnost ZDA s tem v zvezi. Torej, tukaj potem vidimo podnebne, zdravstvene krize, nihanje cen in vse to ogroža številne proizvajalce, predelovalce Evropske unije. Prav tako moramo ponastaviti postopke in tudi podpreti nadomestila naš odbor, kot pravi Sofija Ribeiro, poročevalka, naš odbor mora podpreti kmetijsko politiko na ustrezen način in lahko računate tudi na nas, rope. Hvala, gospod predsedujoči. Mislim, da se vsi strinjamo, da Brexit sedaj prinaša številne težave tudi za sektor SKP imamo dve možnosti, lahko zmanjšamo splošni proračun in prepričamo države, da financirajo vrzel, ki se bo pojavljal v prihodnosti. No, ampak SKP trenutno prejme 38 odstotkov vseh virov, prej pa je dobila 60 odstotkov ali pa še celo več pred nekaj časa. No, tukaj govorim o, tudi o prispevku kmetijskega sektora, da rešuje svoje težave. Torej, mislim, da so tukaj potem še migracija, sosedska politika in tako dalje. Mislim, da bi lahko države več storile za to, da bi se lotili teh kriz, torej, ki sem jih ravno kar um, omenil, ne pa, da bi porabljali sredstva iz splošnega proračuna Evropske unije mislim, da moramo nekje potegniti ločnico. Torej, kdaj bo EU prišla v položaj, ko sploh ne bo več, mogli več konkurirati z drugimi državami, tukaj govorim naprimer o izvozu, o vozu. Prav tako pa govorim tudi o internih vprašanjih, govorim o obstoječih rezervah, naprimer maksimalna podpora za enotno kmetijsko gospodarstvo. Tukaj mislim, da bi lahko določili mejo, naprimer 100 tisoč ali pa 150 tisoč na kmetijsko gospodarstvo. Je možna meja. Velike kmetije lahko diversificirajo svoje dejavnosti in lahko uberejo alternativne poti, drugačne proizvodne. Pa še en pomemben dejavnik bi rad omenil. Nepošten sistem za razreševanje sporov in določene cene sedaj kar omogočamo trgovcem drobno, da sami opredeljujejo cene. Če bomo to še vedno dopuščali, potem ne bomo ravno izboljšali stanja na kmetijah in pa za kmete. Prav je, da komisija pripravi različne predloge tudi za to, da bi obravnali ta omenja vprašanja. Kolega Sponski je dejal, da se da napočil čas, da odpravimo te ločnice med starimi in pa novimi državami članica. Imamo eno Evropsko unijo, enotno zakonodajo, ko pa pridemo do kmetijskega sektora in pa okoljskih ukrepov, gledajte, okoljski ukrepi so isti, ne vem, eh, v Nemčiji ali pa na Polska, ampak eh, plačila pa so različna in ljudje ne razumejo, kakšna je trenutna situacija. Mislim, da je končno počel čas da spodbudimo drugačen pristop. Potem, naprimer, tudi način upravljanja kriz. Mislim, da je to zelo pomembno. Seveda se bodo tudi v prihodnosti pojavljale krize. Različne države ne morejo vplivati na situacijo in ta element mora biti zelo pomemben dejavnik v naših politikah. Prav tako moramo uvesti tudi načelo um, krajše verige, ko gre za javne razpise, tako da bi vsi akteri prevzeli večjo odgovornost. Oba naenkrat so bila. Kdo, kdo je prvi? Um, Med karti. Hvala, predsedujoči. Vemo, s kakšnimi izzivi se sooča. SKP, vedno več jih je, vedno hujši so ti izzivi, predvsem zaradi proračunskih negotovosti. Zato je sedaj prišel čas, da končno pogledamo resnici oči in pogledamo, kje sta dve prednosti SKP-ja. Torej, tukaj Evropa in pa države um, lahko marsikaj pridobijo. Po mojem mnenju je res, da te koristi obstajajo, predvsem, ker imamo zanesljivo skrbo s kakovostno hrano. Prav tako vidimo tudi koristi, ko gre za razvoj podeželja in pa razvoj posamečnih regij. Prav tako uspemo zagotoviti, da smo prepričani, da je najboljša hrana ravno iz Evrope. Potem je seveda treba razmisliti o tem, kako bomo prerasporedili proračunska sredstva. Mislim, da v proračunu smo najbolj smotrno porabili sredstva, če jih namenimo malim in srednjim velikim kmetijam. Kajti tukaj je problem v tem, da SKP plačila niso pravično porazdeljena. Pogosto da potem postala pod vprašaj naš argument, da želimo sploh zaščititi SKP na splošno, torej zaradi teh velikih kmetov. Mislim, da tukaj v tem odboru na splošno moramo jasno povedati to, da moramo spremeniti dinamiko, strukturo SKP-ja. Potem naprej, mislim, da račun za SKB mora biti ustrezno ohranjen in zaščiten, to mora biti jasno. Je pa treba priznati, da imamo trenutno um, v bistvu problem, ker zaradi Brexita bomo izgubili 4 milijarde in mislim, da ne vem, če bomo sedaj evropejcem dejali, da bomo uvedli evropske davke ali da bomo prisili države, da povečajo svoje prispevke. Uh, um, zaradi brexita, potem ne vem, če bodo ljudje ravno to podprli. Ampak, če bomo pa rekli, da želimo zaščititi SKP, ne mogočiti drugim programom, da se nadaljuje naprimer uh, eh, vojaška poraba ali pa obramni proračuni. Um, ehm, Glede, če bi lahko znižali njihove proračune, naprimer obramne proračune, potem pa mislim, da bi lahko um, stvari preusmerili v druge uh, pomembne sektore in tako bi lahko lažje pridobili tudi podporo ljudi. Hvala lepa. Sedaj pa um, Santoš. Pavlo. Hvala, Pavlo. Kot prvo bi rad pohvalil kolekcijo Ribero za opravno delo. To je zelo pomembna strateška tema za prihodnost in lahko računate na našo pomoč. No, kmetje se soočajo z novimi izzivi, še drugačnimi izzivi kot pa drugi sektori. Kmetovanje je zelo izpostavljeno podnebnim spremembam, naprimer, in prav tako tudi drugim elementom. Zato trenutno cene zelo nihajo in lahko kmetije, ne vem, čez noč prenehajo obratovati. Kmetje seveda morajo tudi predvsem zagotavljati preživeti podeželja, eh, prav tako je tukaj relevantna prehranska verika ter pa ohranje um, eh, samih pokrajin. To je vse pomeni v kmetijskem sektorju, zato, zato potrebujemo ustrezna proračunska sredstva. Obenem pa moramo tudi misliti na prihodnost naših kmetov. Moramo spodbujati kmete, da bodo še vedno ostali kmetje. V naslednjem MFF-ju moramo vse to upoštevati in moramo pokazati, da je zelo pomembno, da potrebujemo dostojen proračun za SKP. Torej, eno so te kmetijske podpore, prav tako pa potrebujemo tudi posebne podpore za najbolj občutljiva območja. Na začetku tega leta, na vas spomnim, je komisija pripravila pozitivno oceno programov Pozajdan. To bi rad podaril. To je sploh pomembno za Azore ali pa za nekatere avtonomne regije. Okolje, družba, gospodarstvo, vsi skupaj moramo biti ustrezno povezani. Mislim, da evropska sredstva pogosto vse smotrno porabijo in kmetje, poklicne organizacije, te pa regije lahko tukaj sodelujo za to, da bi zagotovili smotrno porabo sredstev. Torej, ti instrumenti so zelo bistveni tudi za naprej, jih moramo zaščititi. Prav tako moramo pa še okrepiti naše določbe za SKP v proračunu tudi po letu 2020. Gospod Kalinovski naslednji. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Hvala, predsedujoče. Tudi sam bi se zahvalil poročevalke za to, da je v predlogu besedila podajala to, da ja, kot prvo seveda moramo ohraniti trenutno raven SKB financiranja, prav tako pa se pogosto pojavljajo krize, redno pravzaprav in moramo zmanjšati nihanja cen. Ampak obene pa res, da moramo biti tudi realistični. Tukaj govorimo na primer o Brexitu in pa posledicah tega, na primer 4 um, milijarde manj bi dobili zaradi Brexita in sploh nismo omenjali drugih izzivov, ki se sedaj pojavljajo zaradi migracij, varnosti in tako dalje in tako dalje. Tudi tukaj bomo potem porabili druge milijarde za druge sektore in torej na račun SKP. Zato mislim, da ta predlog, da bi povečali nacionalne prispevke držav, eh, je dober predlog, tako da ne bomo na koncu zmanjšali financiranje za SKP kot poslanci Evropskega parlamenta moramo eh, tudi nekako predvideti, da države ne bodo ravno nadušene, da bi povečale svoje nacionalne prispevke. Torej, ne bi rekel ne možnosti sofinanciranja neposrednih plačil strani držav članic. Ampak to ne sme biti prostovoljna schema, ker bo to potem konkurenca drugim področjem. No, potem pa so tukaj možne nujne situacije, um, torej V tem primeru pa bi lahko mogoče državam članicam, da plačuje svoje kmete v določeni meri ali pa da države financirajo SKP samo v meri, ko je prišlo do držav zaradi posledic Brexita. Ampak pri tem pa ne smemo zmašati konkurence. Potem kmetje, seveda kmetje v bistvu eh, samo želijo denar, ni jim toliko maro, od kje ga dobijo. Um, ehm, kaj ti stvarijo tem, da kmetom nalagamo vedno nove naloge. Uh, Um, zato mislim, da na vsak način moramo omogočiti možnost urgentnega financiranja. Torej, kot prvo, ne prostovoljnih schem, ampak so plačila ne smejo biti višja kot pa izgube, ki nastanejo zaradi um, izgub financiranja SKP iz preteklosti. Hvala. Erik Ondrijo, naslednji potem gospa Hranc. Hvala. Hvala, Sofi Ribero vrčevalki za odlično pravno delo. No, ne želim, da bo SKP kolateralna škoda pomakanja ambicije Evropske unije. Mislim, da moram misliti na to. Tudi države se mora vprašati o naslednjem. Ali Evropska unija želi igrati mednarodno vlogo? In to potem tudi vplivalo na naslednji večletni finančni okvir. In to potem posebno tudi pliva na to poročilo, kaputo. Torej tudi lastna sredstva, naprimer. Ne vem, ne moremo tukaj imeti um, takšnih ambicij, po drugi strani pa ne za dosti sredstev za takšne ambicije v evropskem proračunu. Kaj ti, ne vem, tukaj potem še Brexit in tukaj so potem novi izzivi pred nami. Ne vem, kako bomo hoče zapolniti to vrzel. Prav tako mislim, da ne smemo negativno vplivati na trenutne politike, kot je kohezijska ali pa kmetijska politika. Kaj ti, tukaj vse dogovorimo o kmetovanju in mislim, da ravno tukaj moramo vedeti, da kmetijski sektor ni običajen sektor. Glede, kot prvo gre tukaj za zdrave, za prehrano ljudi, poleg tega pa to vpliva na um, življenje številnih kmetov po Evropi. Uh, to je potem tudi del skupnega dobrega, naprimer um, voda, zrak, okolje. To je poseben sektor, zato potrebujemo posebno pomoč, seveda s pogoji, z ročnimi ukrepi. Ne moramo podpirati vseh kmetov, kar počes, ampak mislim, da moramo sprejeti ustrezne predpise in ukrepe. Okolje ter pa teritorije ter območje mora biti v spredju naših politik v prihodnosti. Torej, pogojevanje je zelo bistveno, kot piše tudi v samem poročilu. Ampak vseeno, gledajte, tukaj imamo evropsko vizijo, na drugi strani pa se govori o renaturalizaciji. Mislim, da ne moramo mešati jabolk in hrušk. Mislim, da tukaj ne moramo odpustiti sofinanciranja v um, prvem stebru. Uh, Glede, potem pa še, kar pravi pročvalka. Mislim, da je problem prepoznavnost kmetijskega sektora tudi na daljši rok. Zato mislim, da bi danes lahko pritisnili na to, da bi imeli naprimer um, MFF za deset let, torej na daljši rok, kot pa sedaj. Kajti mislim, da ne vem, čez um, pa desetletji, leta 2050, bo 9 milijard ljudi na svetu. Um, to je treba poštevati. Zato mislim, da moramo to upoštevati tudi v kmetijskem sektorju in pa za zanesljivo skrbo s hrano. Errant Skacija. Muchas gracias. Yo quiero felicitar a, a Sofía por este, por este trabajo y, y recordar que Sofía nos pide. Torej, hvala lepa, prčevaki, za odlično delo. Tukaj se torej poziva države, da poveča nacionalne prispevke. No, države z najvišjimi prihodki, mislim, da mora prispevati več in tiste z nižji prihodki manj. Torej, so razmerno. Seveda bo kdo protestiral proti temu. Državljani pa domenili, da Evropska unija stane veliko, ampak gledajte, vsi plačujemo to. No, ampak problem je v tem, da moramo zagotoviti transparentnost. Če bomo povečali davke, potem bodo številni dejali, da ni vse skupaj zadosti pregledno. Predvsem moramo zagotoviti zadosti sredstev. Prej smo govorili naprimer o ovčem, kozem, mesu in tako dalje. Ampak gledajte, če želite varno okolje in pa kakovostno hrano ter pa dostopne cene. Če vse to želimo, potem bomo morali povečati prispevke in sicer na podlagi bruto nacionalnega dohodka. Kajti, če bodo države članice začele sofinancirati prvi stebr, potem bodo želeli stvari početi nekako po svoje. Torej, kaj bo pa potem za nas ostalo na EU ravni, če bomo renacionalizirali SKP, potem, ne vem, mi ne bomo imeli praktično nobenih pristojnosti več. Potrebujemo močno SKP, to mora biti pomembna politika v proračunu, kajti ravno ta politika je zelo blizu državljanom in najbolj vpliva na njihova življenja. Ulrike Müller. Vesen, ja, ali... Najlepša hvala pročevalki. Vsi vemo, da ustrezno financiranje predstavlja dejansko podlago za pridelavo najkakovostnejših živil v vseh regijah Evrope. In glede tega se moramo zediniti, da tudi v prihodnje bodo izzivi ogromni na področju varstva okolja, na področju nadzora nad varnostjo hrane. Če pomislim na razpravo na področju fitofarmacevskih sredstev, eh, tu se kmetom obetajo naloge in zahteve, ki bodo še strože in to moramo sofinancirati tudi iz kmetijske politike. Kmetje potrebujejo gotovost pri načrtovanju in zato mora biti signal tega sporočila usmerjen tudi v prihodnost poleg poenostavitve moramo imeti pred očmi tudi finančno eh, podporo. Eh, želimo vsekakor ohraniti raven financiranja in zahvaljujem se pročevalki za drugo točko, ki jo je vključila v besedilo. Namreč eh, informacijske kampanje znotraj Evrope eh, Eh, kaj vse bi lahko dosegli s tem denarjem pri nevladnih organizacijah, pri uh, okoljevarstvenikih. Uh, tu nam želijo ta denar oduzeti in informacijska kampanja je prava pot. Poleg tega bi si želela ohranitve neposrednih plačil, pa tudi eh, podaljšanja večetnega finančnega okvira na sedem let. Eh, Eh, to lahko rečem tudi v imenu gospoda Takule, našega pračevalca v Senci, ki je žal zbolel. In tudi tu se bomo ozrli proti prihodnosti in une, uložili predloge sprememb, ki bodo okrepili kmete in zagotovili njihovo prihodnost. Hvala za delo. Hvala lepa, Olga Mišel Danta. Hvala, predsedujoči. Rad bi se zahvalil kolegici Ribero za zelo dobro, zanimivo delo. Glejte, SKP je tukaj zato, ker je skupna politika. Torej želimo prehraniti 509 milijonov evropskih državljanov. In to je danes zelo težko storiti. Zakaj? Zato, ker imamo prost pretok eh, polega med državami. Nekateri pač proizvajajo več sadja zelenjave kot pa drugi, ne vem, drugi proizvajajo več žitaric. Ampak um, torej, um, zaradi prostega pretoka um, lahko imamo um, to boljšo prehrano, um, čeprav imamo težave s prostim pretokom iz drugih um, celin. Ampak problem pa v tem, da um, ne moramo zadosti dostojno plačevati kmetov, cene pa nihajo če potem pogledamo naprimer 50 milijard za 5 milijonov kmetijskih gospodarstv, to potem vidimo um, 600 evrov pomoči na mesec na kmeta. Torej, moramo biti realistični, kako visoke so te podpore. Pa še nekaj. 95 odstotkov vse proizvodnje prihaja iz 20 odstotkov najbolj učinkovitih kmetij. To pač tako je. To je realnost. Ravno ta velika kmetijska gospodarstva tudi uh, prehranjujo ljudi po celotnem svetu, ne samo v Evropski uniji. Potem, kolega je tukaj govoril, da ne bi prehranili uh, 9 uh, milijard ljudi po svetu. Ne vem, če bo to storila ravno Evropa v prihodnosti, ampak gledajte, vendarle Evropa mora prevzeti svojo vlogo pri prehranjevanju dela teh 9 milijard ljudi. In mislim, da tukaj lahko pomagamo nekaterim državam, naprimer na jugu sredozemlja, te potrebujejo SKP, da se prehranjujejo. In naša naloga tega odbora mora biti to, da zahtevamo, da se proračun vsaj ohrani in moramo se boriti proti temu, da nas želijo razdeliti, kajti nekateri želijo torej sofinanciranje ali pa renacionalizacijo. Kajti, če bomo sedaj razklali trg, bo to problem. Čez nekaj časa bomo zmanjšali standarde in bomo imeli nacionalne kriterije. To potem razkosalo Evropsko unijo, to nas bo razdelilo in to potem tudi um, poslabšalo standarde. Vedno bodo vsi, ne vem, um, želeli stvari proizvajati na čim tenejši način na um, škodo standardov. Predvsem mislim, da moramo misliti na vse, vse nas tukaj v Evropski uniji. Hvala lepa, Mišel, sedaj pa gospod Flanagan. Hvala lepa za ta zanimiv predlog. Se strinjam z večino teh točk, no, pri peti točki pa moram predlagati spremembo, piše razlog za stalno podporo za tiste, ki ne bo potrebujo to podporo, poznaje pa se poziva k tem, da bi povišali volnico. No, ampak mislim, da ne bilo reč, če bi rekli, da je obstala podpora za tiste, ki najbolj potrebujo to podporo. Torej, da rečemo, da kontinuirano zagotavljamo to podporo, to ni res. In potem poznaje govorimo še o razrešnici, tam piše, da 4 odstotke neposrednih plačil se razdeli med eh, polovico trenutnih prejemnikov. Eh, no, ampak več kot polovica pa jih prejme samo 2500 eh, evrov na leto in ne več kot to. Torej, vse je zelo skoncentrirano. Potem še nekaj. Um, torej, informacijska kampanja bi se morala soletočiti na mm, proračun. Ja, to je bilo odlično, če bi imeli ustrezno porazdelitev v SKP-ju, ampak gledajte, kakšna je bila sedaj informacijska kampanja. Imamo, ne vem, Larry Goodmana ali pa Renčere. Uh, ali pa kraljico v Angliji, ki ne vem, oni dobijo na 100 tisoče evrov, uh, pa ne vem, kakšno kampanjo bo potem izgledala, informacijsko kampanjo za to, češ ja, um, revni so še bolj revni, bogati pa še bolj bogati zaradi te politike. Glede. Najprej potrebujemo ustrezno razporeditev sredstev, potem imamo lahko informacijsko kampanjo. Ne vem, nekdo ne živi na kmetiji, um, nekdo živi sredi mesta in kot tak um, torej vidim eh, sveda te koristi SKP-ja. Um, moj oče je bil krojač, um, ko je delal in v bistvu je potem vedno um, to, torej tudi um, dobil določena sredstva. Če bi ta denar iz SKP um, bolje porazdelili, potem bi to lahko tudi bolje promovirali. In če si pogledamo Brexit in pa potem tudi posledice za nekatere države, tudi če ne bo dodatnega financiranja, In tudi, če ne bomo dali denarja renčarjem, potem vidimo, kakšen je trenutni sistem. Imamo v bistvu vedno bolj pavšalna plačila, imamo izenačevanje sredstev in, naprimer, ne vem, litrom bi dobil 11 milijonov več, eh, dolegom 28 milijonov več. Glejte, tiste države, ki bodo najbolj prizadete um, zaradi Brexita, bi v bistvu tukaj bile potem na boljšem. Um, torej, SKP bi lahko bil odlična politika, ampak um, bi lahko bil. Sedaj pa ne vem, kako lahko promoviramo ta SKP, ker ti v bistvu SKP vem, um, samo kupuje nove, nove diamante um, za kraljico. Bogoče. Eh, strinjam se z večino do sedaj povedanega in izzivi so resnično veliki, ki jih v tej finančnem obdobju po eni strani povzroča Brexit, po drugi strani nove obveznosti, ki prejajo proračun, zato bo potrebna res temeljita eh, in odkrita debata okoli tega, kako primerna sredstva zagotoviti za to področje, o katerem govorimo, se pravi za skupno kmetijsko politiko. Pri tem je zelo pomembno, da se tudi mi, po mojem prepričanju, zavedamo, da je eno od ključnih področij, ki moramo doseči tudi ta družbena spremljivost za kmetijstvo, kajti opažam, da je to, da je ena do tri procenta prebivalstva različno od države do države, še danes tisti, ki se ukvarja s kmetijstvom, ostala neka eh, manjšina, ki jo vedno manj ljudi razume. Zato mislim, da je tudi cela vrsta pritiskov tako na eh, področju eh, gnojenja, na področju pesticidov in moramo to ravnovesje v Evropi dosežkajti. Na sprotnem primeru bodo kmetje ob manjših sredstvih deležni tudi eh, tega, da bodo prepovedane določene tehnike, s katerimi enostavno ne bo moč več predelati dovolj hrane v Evropi. In mislim, da imamo na tem področju eno zahtevno nalogo in konc konca nagovarjamo tako tiste in se moramo razumeti, ki jih skrbi za zdravje, ki jih skrbi za okolje, hkrati so pa tudi eh, plačniki v evropski proračun. In tu mislim, da bo potrebna ena organizirana in temeljita debata, kajti na svojem primeru mislim, da bomo prišli v velike težave. Zelo pomembno je tudi področje inovacij v kmetijstvu, bodisi govorimo to o preciznem kmetijstvu, s katerim bomo predvsem mladim kmetom omogočili, da se bodo še odločali za ta poklic, omogočali tudi z lažje delo, večjo tudi, če hočete, eh, storilnost, da bodo nazadnje tudi dobili primerljiv prihodek z njihovimi vrstniki. Kajti če ne bomo Eh, navdušili več mladih za kmetijstvo, bo v 10-15 letih zelo velik problem, kdo še bo se sploh ukvarjal s to panogo v Evropi. Ena od stvari, katero tudi podpiram in tudi z, v, v preparatorju Action sem bil uspešen s kolegom Šanjem, je tudi področje pametnih vasi. Se pravi, da se ta digitalizacija, ki se v mestih iz dneva v dan bolj uveljavlja kot neki biznis modeli, eh, uveljavlja tudi na podeželju z ciljem, da ne bo novega razvojnega zaostanka za podeželje. Tu imam v mislih od osnovne infrastrukture, ki je potrebno zgraditi, do tega, da so na podeželju razne priložnosti tudi v okviru Eh, če hočete, sociale, zdravstva, poleg osnovne, turi, eh, osnovne kmetijske dejavnosti in da poskušamo tudi s pomočjo teh tehnologij, pa tudi iz drugih skladov Evropske unije, eh, ohraniti gospodarsko aktivnost na podeželju, poseljenost in tudi kmetom, da je mogoče do, do, omogočiti še kakšen drug, drug dohodek, če površine kmetijske ne bodo več zadoščale za osnovni prihodek iz samega kmetijstva. Hvala. Ah, Martin Hosle. No, no, no, no. Gospod Hosling. Ah, Se pravi, čujem, gospod Hosling, z komisije imate enak primek kot naš poslanec. Izvolite. Najlepša hvala za to priložnost, da povem nekaj besed. Vrsta izmed vas je podala predloge glede tega, kam bi morala iti politika v prihodnje. No, seveda boste razumeli, da uh, vas opozarjam na naslednjo sredo, ko bo komisar Hogan v tem odboru predstavljal sporočilo o prihodnosti SKP in ne dvomim, da boste takrat imeli zelo zanimivo in intenzivno razpravo o tem. Kar pa zadeva vprašanje v zvezi z večletnim finančnim okvirom in eh, v zvezi s kmetijskim proračunom. Nekateri ste govorili o negotovosti in o tem, da sektor potrebuje stabilnost. E, to je nekaj, s čimer se komisija v celoti strinja, vendar pa, kot veste, so pred nami pomembni izzivi. Prišlo bo do znižanja sredstev, ker bo pomembna neto plačnica zapustila Unijo. Poleg tega pa je tu tudi vrsta novih politik, ki terjajo povečano financiranje. Komisar Oettinger je to že večkrat izpostavil, da kombinacija obeh dejavnikov pomeni velik pritisk za prihodnji večletni finančni okvir in za prihodnost vseh izdatkov tudi posledično. Kar vrsta eh, izmed vas vas je omenjalo sofinanciranje. V dokumentu, ki ga je komisija objavila junija o prihodnosti evropske, evropskih financ, je predlagala vrsto točk za razpravo v zvezi s tem, kako bi eh, pokrili vrzeli pri financiranju določenih politik, ki nastajajo zaradi brexita in drugih posledic. Sofinanciranje je tudi eden od elementov, ki smo ga dali na voljo za razpravo, nič več kot to. Komisija ni, se ni opredelila glede eh, tega, tudi komisar Hogan ne, ampak razprava poteka, kajti tu je ena od možnosti, kako zmanjšati pritisk na posamezne kmete v primeru, da bo prišlo do znižanja sredstev na račun SKP. Omenili ste vprašanje nepravične konkurence, to ni neposredno povezano z večjim finančnim okvirom ali denarjem oziroma proračunom, tu gre za določanje ustreznih pogojev za kmetijstvo, zato da bodo kmetje lahko bolj konkurenčni v prehrambeni verigi in komisija je dejansko oblikovala predlog, ki ga bo predstavila leta 2018 pomladi. To je del delovnega programa komisije in e, tu bomo predstavili konkretne predloge o tem, kako omogočiti močnejšo vlogo kmetijskemu sektorju. Zunanja konvergenca, ki je bila omenjena, e, gre za razliko v višini izplačil pomoči med posameznimi državami članicami. Tu je vprašanje, ki se ga bomo morali v prihodnjih politikah lotiti. Eh, bi pa morda samo pojasnil, da tu ne gre samo za vprašanje razlik med vzhodom in zahodom, kot je bilo to predstavljeno tu. Eh, pojavlja se vrsta razlik med 27 članicami. Eh, ni to nujno vezano samo na tiste države, ki jim še vedno pravimo nove. No, nekdo je omenil, da je del SKP, delež SKP padal z 60 na 40 odstotkov. Naj pojasnim, v 70 letih je bil delež SKP v proračunu dejansko večji, ampak seveda je bil skupni proračun predvsej manjši in politike je bilo predvsej manj, naprimer takrat kohezijska politika sploh še ni obstajala, tako da mislim, da ne moremo reči, da se je proračun SKP tekom let bistveno znižal. Pravzaprav proračun tekom leta ostaja razmeroma stabilen. Njegov relativni delež v zdaj višjem proračunu pa je seveda upadal. Nekateri pravite, da je potrebno povečati eh, proračun za SKP, v zvezi s tem se ne bom izrazil oziroma izrekel, ampak ne gre razprava o vseh državah članicah v to smer in vsekakor bo v prihodnje Eh, v okviru prihodnjega finančnega okvira potekala zelo intenzivna razprava glede morebitnih povišanj sredstev za posamezna področja. Kar zadeva trajanje, se zdi, da večina v tem odboru ne samo želi ohraniti, ampak želi celo povečati oziroma podaljšati trajanje večletnega finančnega okvira. Če to umestim v kontekst stališča parlamenta kot takega naj bi bilo, da se to obdobje skrajša in da se ga prilagodi mandatu Evropskega parlamenta. Tako da si tudi tu obetam zelo zanimivo razpravo. Eh, Ker zadeva stališče komisije, je jasno, da stabilnost za izdatke, zlasti SKP, je zelo pomemben element. In pa za zaključek, Nekateri ste omenjali zgornje meje in pragove za izplačila na račun SKP. Ta razprava je v teku, eh, to je bila, tudi, bila je vključena tudi v eh, dokumente za razmislek. Eh, s tem želimo zagotoviti, da bodo plačila bolj ciljno usmerjena in to bo vsekakor sestavni del razprave. No, če povzamem, mislim, da si lahko obetamo intenzivno razpravo ne samo o SKP, ampak tudi o zelo zahtevnem kontekstu za proračun za celotno Evropsko unijo. Nedvomno bo prihajalo do pritiska na velike eh, izdatke. Eh, glede tega moramo biti realistični in zdaj je gotovo pravi trenutek, da podamo argumente za eh, politiko, eh, ki eh, je utemeljena in ki bo imela pomembno vlogo pri proračunu. Najlepša hvala za zaključne besede, dobi besedo gospa Ribeiro. Najlepša hvala. Hvala vsem kolegom in kolegicam za komentarje. Zelo me veseli, da večina kolegov podpira predloge, ki sem jih vključila v svoj osnutek. Res je, da je potrebno nadaljne delo za to, da bomo okrepili prepoznavnost SKP in vsega, kar pokriva. Eh, in to je eden od najpomembnejših izzivov. No, sicer je res, da je vse več omejitev pri proračunu, hkrati pa tudi zahteve do kmetov vedno znova rastejo. Ščititi morajo okolje, zagotoviti morajo oskrbo s hrano. In zagotoviti moramo, da bomo lahko nahranili ne samo Evropo, ampak cel svet. Tako da ne moremo eh, enostavno kmetom nalagati vedno znova novih nalog, eh, hkrati pa jim ne dajemo ustreznih sredstev, da bi lahko te naloge uresničevali. Če želimo stabilnost za kmete, če želimo več predvidljivosti, bolj gotove cene, potem je nujno potrebno zagotoviti uh, Eh, konvergenco in gospodarsko kohezijo ne samo med državami članicami, kar je seveda bistveno, ampak moramo pri tem obravnavati tudi posamezne regije znotraj držav članic. Potrebna je torej diferencirana obravnava območji, ki eh, imajo eh, svoje izrazite specifike. Kar zadeva nove zahteve, kot so naprimer podnebne spremembe, eh, se moramo uh, tu izogniti napakam, ki jih poznamo iz preteklosti. Ne smemo ustvarjati novih uh, upravnih bremen za kmete. Ključno je, da zagotovimo ustrezno ravnovesje. Tudi kar zadeva Eh, trgovinske sporazume s prostalimi deli sveta, moramo zagotoviti, da kmetijstvo ne bo vedno nekakšna sirota v teh pogajanjih. Zagotoviti moramo kmetom več vpliva na to vrstne mednarodne dogovore. Hvala. Hvala lepa, hvala poročevalki ter vsem kolegom in kolegicam. Rok za ložitev predlogov sprememb je 27. november ob 13. Osnutek mnenja bomo sprejeli 23. januarja prihodnje leto. Najlepša hvala vsem. Čez pet minut pa nadaljujemo s sestankom.